razvoj satelitske tehnologije, ki bo omogočila delovanje globalnih sistemov vodenja letalo. Gospod Kramer, kdo bi besedo prvi, kajti on je avtor vprašanja. Komisarin, meine sehr geehrten. Gospa komisarka, gospe in gospodje, v imenu odbora za promet in turizem bi želel zastaviti ustno vprašanje o razvoju satelitske tehnologije, ki bo omogočila delovanje globalnih sistemov sledenja letalom. E, tragične nesreče letalskih družb so pokazali na pomankljivosti sedanjih navigacijskih sistemov zračnega prometa. Spomnimo se zgodbe Malaysia Airlines 370 in pa letala Air France 447. Pa še številnih drugih nesreč bi se lahko spomnili. Samo 30 uh, eh, odstotkov svetovnega zračnega prostora pokrivajo sistemi za sledenje letalom. To otež, otežuje reševanje in lokalizacijo letal. Torej, treba je ukrepati. Um, veliko obljubljajo tako imenovani automatic dependent surveillance, torej iskanje za sateliti. Ta tehnologija omogoča boljši nadzor in pa upravljanje letalskega prometa, e, zagotavlja več varnosti, pa tudi učinkovitost in lažji nadzor ter manj stroškov infrastrukturov. Torej gre za situacijo, v kateri zmaga, zmaga, zmagajo vsi. Naš odbor meni, da bi morali ponovno premisliti o vseh pravilih, zato da bi lahko reševali človeška življenja. Tudi Mednarodna organizacija civilnega letalstva IKO se s tem strinja. Odbor in IKO apelirata na Mednarodno telekomunikacijsko zvezo ITU, da na konferenci v Ženevi temu dodeli ustrezne um, radijske frekvence. Uh, kaj meni komisija o satelitski tehnologiji za globalno sledenje letalom in kaj meni o tem, da bi na svetovni telekomunikacijski konferenci dodelili ustrezne radijske frekvence za to, da bi omogočili delovanje takšne satelitske tehnologije. Gospa komisarka, z nestrpnostjo pričakujemo vaš odgovor. Hvala lepa avtorju vprašanja. Sedaj pa besedo dobi komisija. Madam President. Gospa predsedujoča, spoštovane članice in člani parlamenta, dovolite mi, da vas še četrtič danes nagovorim pri tej enako pomembni temi kot vse ostale danes. Komisija meni, da je satelitska tehnologija za sledenje letalom korak v pravi smeri. Po nesreči leta 447 Air France v juniju je komisija začela z delom na področju lokalizacije in sledenja letalom v težavah. Izginot je malezijskega letala 317. marca 2014 je prispeval k pospešitvi zakonodajnega postopka na evropski ravni. 9. julija 2015 je odvaja se pripravil neodvisno pozitivno mnenje o predlogu komisije, da se spremeni uredba 965 skozi 12, ki se nanaša na zahteve za sledenje letalom in za lokalizacijske naprave in sisteme. Tako z vidika zakonodaje kot z vidika raziskav je naše delo utemeljeno na uspešnosti. Se pravi, ne spodbujamo komercialnih ali tehničnih rešitev, če te niso primerne. Naša pravila bodo zagotovila dovolj fleksibilnosti, izbrali bomo tudi več tehničnih možnosti, obstoječih pa tudi prihodnih, naprimer iskanje in reševanje v okviru Galileja ali EDS. Takšna pravila, ki jih podpirajo države članice, bi temeljila na treh načelih. Prvo, zahteve morajo biti ne, tehnološko neutralne in utemeljene na uspešnosti. Večji letalski prevodniki bi morali redno učinkovito pošiljati informacije za namene iskanja, reševanja in tako naprej. Drugo, ponuditi je treba ustrezno opremo, s katero bo moč enostavno upravljati. Takšna oprema bi morala imeti tudi backup možnosti za to, da se zagotovi sledenje tudi v primeru težav, kar se je zgodilo naprimer pri malezijskem letalu. Proizvajalci pa morajo imeti možnost, da izberejo najbolj stroškovno učinkovito rešitev. Besedilo komisije smo že posredovali Evropskemu parlamentu in tudi svetu v pregled obsežno zakonodajo bi morali sprejeti in objaviti še pred koncem leta. Mednarodna organizacija za civilno letalstvo ICAO prav tako posodablja pravila. Poleg tega aktivno delamo na tem, da bi potnikom ponudili internetno povezavo, Takšni zemljski in satelitski sistemi bodo omogočili boljšo komunikacijo med kopnim in zračnim območjem. S tem bomo lahko tudi v realnem času spremljali lete. Če se vrnem nazaj na tehnologijo EDSB. Ta možnost obstaja. Komisija pa želi povdariti, da je ta tehnologija zgolj ena od možnih rešitev. Različne možnosti je komisija opisala tudi v tehničnem delovnem dokumentu, ki smo ga poslali EKAV. Kar zadeva stališče komisije v okviru eh, radijske tehnološke konference, naj povem, da ne delamo zgolj na ITU-ju. 26. oktobra je svet sprejel stališče za konferenco pozdravljamo pa resolucijo parlamenta, ki bo specifično omenja tudi ITU. Na tej konferenci bomo seveda skušali zagotoviti čim bolj enotno stališče. Če povzamem, komisija podpira spodbujanje EDSB-ja na tej svetovni konferenci in tudi v okviru uredbe ITU. V pripravah na to konferenco so države že podale svojo podporo tudi za EDSB. Namreč letala naj bi pošiljala vse informacije skladno z standardi IKA. To bi bilo vse. Hvala. Hvala lepa, komisarka, za ta odgovor. Sedaj pa še mnenja političnih skupin.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 zaradi tega, ker letalom nismo uspeli slediti. In te nesreče kažejo, da potrebujemo sistem lokalizacije letal. Dejstvo je, da večji del Afrike ni pokrit z to tehnologijo, tako da ne moremo naprimer, na tem območju slediti letalom, kar pomeni, da bi morali imeti na voljo ustrezno tehnologijo, ki nam bo omogočala, da natančno opredelimo lokacijo letal. Potrebujemo ustrezno tehnično rešitev, ki nam bo omogočila, da zagotovimo globalno pokritost. Potrebujemo tako kopensko, zemljsko opremo, pa tudi opremo, ki se bo lahko uporabljala v povezavi s sateliti lahko bi opredelili tudi poseben radijski spektr za to vrstne dejavnosti. Na vrhu, ki bo potekal novembra, bi lahko tak radijski spektr dodelili tudi ITU-ju. Spektr bi dodelili za naslednje štiri leta, naprimer, in tak sistem bi nam ponudil veliko več varnosti v okviru letalskega prometa. Tudi ko gre za iskanje in reševanje, naprimer, ko gre za čezoceanske lete in sledenje leteh. Vsi vemo, da je ta predlog deležen velike podpore. Upam, da bo tudi komisija storila vse za to, da bi države članice podprle to stališče na svetovni konferenci. Hvala lepa, gospod Marinesko, da ste se držali dodeljenega časa. Naslednja. Govornica pa je gospa Anderson v imenu skupine SD. You, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Regulativni organi, industrija in državljani se strinjajo, da je res nujno, da izboljšamo satelitsko tehnologijo za sledenje letalom. Mislim, da je tudi industrija sedaj pripravljena odigrati svojo vlogo. Če ne bomo ustrezno dodeljevali radijskih spektrov, bomo s tem povzročili dodatne ovire. Ta ovira je že tako ali tako zelo velika. Ne gre zgolj za vprašanje operacij skane reševanja. Tu gre tudi za to, da povečamo svoje zmogljivosti, da letalom omogočimo, da se izognejo slabemu vremenu, da uberejo krajše okolju manj škodljive poti. Mednarodni sektor je že podprl predlog, da se še enkrat pregleda dodeljevanje radijskih spektrov. Potniki in družine potrebujejo dodatna jamstva in zagotovila, da letalski sistemi delujejo. Sama pozdravljam to ustno vprašanje, kolegice in kolege pa pozivam, da na glasovanju resolucijo podprejo. Hvala. Nam... Hvala lepa. Naslednja govornica je gospa Foster. Izvolite. Uh, hvala lepa, predsedujoča, hvala lepa, komisarki. Sama pozdravljam to vprašanje, ki ga je zastavil kolega Kramer. Mislim, da je vprašanje zastavil v primernem času. Ironično sem to vprašanje o radijskem spektru izpostavila že pred 13 leti, ko sem bila v odboru za industrijo. Takrat smo se o tem pogovarjali predvsem za vse večje uporabe mobilnih telefonov. Vse skupaj je bilo še preden je bil vzpostavljen Galileo. Se pravi, storili smo kar nekaj korakov naprej. Tudi tehnologija je šla naprej, zato moramo biti v položaju, ko bomo lahko izkoriščali te sofisticirane sisteme za sledenje letalom. Preiskovalci posod po svetu uživajo zaupanje državljanov, da bodo ustrezno opravili operacije, iskanje, reševanje in tako naprej. Zato morajo vsi ti preiskovalci imeti na voljo vse instrumente, zato da svoje delo opravijo dobro. Kot rečeno, pozdravljam razpravo o tej tematiki. Hvala lepa poročevalcu v skupini EKR, vas zagotovo podpiramo. Hvala lepa, gospa Foster, gospod Telička. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, nedvomno podpiramo to vprašanje, to je samo po sebi umevno. Smo pa seveda tudi sodelovali pri pripravi tega vprašanja. To, kar ste danes povedali v odgovoru, gospa komisarka, jasno kaže na to, da komisija počne vse, kar je potrebno, kar naša skupina ceni. Kot drugo, pomirili ste nas, ko ste rekli, da boste letalski svežen predložili decembra in da bo ta letalski svežen vseboval vse potrebne predloge. Če se dotaknem vaših treh ključnih elementov. Backup posredovanje teh podatkov je zagotovo ključno. Glede tehnološke neutralnosti bi rekel, da zagotovo bomo preverili tudi oceno učinka. Zelo pomembna pa je seveda interoperabilnost. Govorili ste o najbolj stroškovno učinkovitih rešitvah. Zame to ne pomeni najcenejša rešitev, ampak rešitev, ki je najbolj primerna za doseganje rezultatov. In še regularnost. Mislim, da bi morali čim hitreje sprejeti odločitve glede spektruma, pa se strinjam s kolegi. Hvala. Hvala lepa, gospod Ertuk. Ja, Frau. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, seveda tudi jaz podpiram predlog kolega Kramerja. No, ampak eh, tukaj se bom obrnil na General and Business Aviation, o tem bom spregovoril. Mislim, da bi morali ta sistem razširiti tudi na manjša letala. Eh, Fra, francoska letalska organizacija je ugotovila, da se vsako leto tukaj zgodi 50, 5, 15 nesreč in v 50 odstotkov teh primerov pride do um, smrti. E, tako da bi lahko bolje preprečili tudi te nesreče. Zato se zauzemam za to, da uvedemo ta sistem ADS-B, ADS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 monteiro de aguilar képviselő asszonynak adok szót. prehajamo na postopek pritegnitve pozornosti predsedujoče. hvala lepa gospa predsedujoča. sistem sledenja letalom je koristen zato da bomo vedeli kje se letala nahajajo in ali so v težavah. To vrstni sistemi sledenja v tem trenutku pokrivajo zgolj nekje 30 odstotkov globalnega letalskega prostora, kar pomeni, da je ogromno območji, kjer nadzora sploh nimamo, naprimer preko gozdov ali oceanov, takšnega sledenja ne moremo zagotoviti. Sistem ADSB bo, upam, pomagal odpraviti trenutne ranljivosti v navigacijskem sistemu. Upam, da bo izboljšal učinkovitost, pa tudi upravljanje samimi letali. Vprašanje, ki ga imam za komisijo, pa je naslednje. Ali ste morda ocenili morebitne pomankljivosti sistema ADSB? Ali imate morda kakšno časovnico, znotraj katere boste pripravili analizo za izvajanje tega sistema? Hvala lepa za to vprašanje. Gospod Marijas. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Letalske nesreče v Evropi nas opominjajo na to, koliko ljudi umre zaradi takšnih letalskih nesreč. Na stotine. In pogosto vzrokov ne odkrijemo, tudi zato, ker se nesreče ne preizkuje na ustrezen način. Živimo v digitalnem obdobju, zato je res nedopustno, da zgolj 30 odstotkov letalskih družb uporablja sisteme sledenja. Nujno je, da uvedemo sisteme kot je ADS-B, zato da bi izboljšali učinkovitost letalskega sektorja, da bi izboljšali tudi varnost letalskih družb. Tu vrstni sistem bi se moral uporabljati na globalni ravni, sočasno pa se mi zdi, da ne bi smeli kršiti seveda človekovih pravic, zato bi morali spoštovati tudi suverene pravice narodov. Hvala lepa. Kevesen vagyunk még a teremben ahhoz, hogy hangosak legyünk szeretném is hogy Najlepša hvala. Prosim vas za tišino, tako da bo lahko gospa Bulc odgovorila na vaše komentarje in da bomo lahko vsi slišali tudi komisarko. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke. Komisija bi se rada zahvalila Evropskemu parlamentu in gospodu Kramerju, spoštovanemu poslancu, za to vprašanje, ki odraža specifična eh, stališča in pričakovanja državljanov Evropske unije. Podpiramo sisteme globalnega sledenja letalom, kot je ADSB, čakamo pa na naslednje korake na osnovi zakonodajnega dela, ki sem ga izpostavila v uvodu. Upam, da smo s tem razjasnili, Eh, trud komisije, ki si prizadeva za skupno definicijo eh, sprejemljivega, eh, stroškovno učinkovitega in varnega sistema globalnega sledenja letalom. Veselimo se sodelovanja s parlamentom in svetom, tako da bomo lahko čim prej sprejeli takšne specifične zakonodajne akte. Hvala. Najlepša hvala, gospa komisarka, za kratek in idrnat odgovor. S tem je razprava končana, imamo en predlog resolucije na to temo, glasovanje pa bo potekalo danes. Imamo še nekaj časa do 11.30, zato bi rada prekinila plenarno zasedanje.